Danek eh, proti migracijam, eh, kar je Facebook obravnaval kot sovražni govor. Vemo, da je pot v pekel vedno tlakovana z dobrimi nameni eh, in pri boju proti lažnim novicam ne moremo prevesti zadev do tega ministrstva za resnico, ki ga je George Orwell opisal v romanu 1984 leta 2019. Je morda eh, zelo mamljivo, da bi se eh, nosilci obstoječega sistema eh, globalizacije borili proti vsem mnenjem, ki se razhajajo. Eh, in eh, po njihovem mnenju je treba blokirati vse tiste, ki eh, imajo drugačno mnenje. V tem parlamentu smo celo spostavili sanitarni kordon, s katerim smo onemogočili izvolitev vsem tistim, ki mislijo drugače. Najlepša hvala. Torej, naj še enkrat povem, da modrega kartona ne bom več sprejemal z istne politične skupine, zato tega ne bom dopustil. Naslednji ima besedo gospod Buksa Devi Alba. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot veste, tukaj zastopam stranko Vox ki strogo nadzoruje, nasprotuje poseganju vmešavanju tujih sil v naše delovanje. Mi zagovarjamo suverenost držav članic in narodov. Zato sem zelo zadovoljen, da tudi druge politične skupine zagovarjajo tukaj severenost in nedotakljivost držav članic ne govorimo o evropski siji suverenosti, to ni zapisano v nobeni pogodbi in zato lahko govorimo samo o državni suverenosti. Ni nam všeč, da Rusija posega v naše volitve, ni nam pa všeč, da Macron in 52 poslancev lahko kritizira španske volitve ali španske stranke. Ni nam všeč poseganje tujih sil, vendar pa ne dovolimo, da to postane izgovor za to, da ustanovimo nekakšen odbor eh, resnice, tako kot smo to storili leta 1984, je to zagovarjal Orwell. Zato še enkrat podarjam, treba je zagovarjati suverenost držav članic. No. Kolega je prosil za postopkovno vprašanje, gospod predsednik. Tukaj razpravljamo o lažnih novicah. Eh, dejali ste, da je stranka za brexit del naše politične skupine. To ne velja. Torej, te poslanke niso članice naše politične skupine. Zato ni prav, da ne sprejemate nobenega modrega kartona iz naše politične skupine. Gospod eh, kolega, o modrih kartonih se odloči sam predsedujoči. In eh, to sem naznanil, naznanil sem tudi, kako bom postopal in zato sem zavrnil vašo prošnjo za modri karton. Naslednji ima besedo gospod Lenar. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Svobodne in poštene volitve so temelj naše demokracije. Volitve moramo zaščititi in vsakdo, ki želi načeti te temelje, mora biti ustavljen. Če se moramo pripraviti, no, če želimo pripraviti na prihodnost, potem eh, se moramo lotiti novih tehnologij, eh, globokih eh, lažnih novic. Vedno manj ljudi je zmožnih razlikovati med pravimi in lažnimi novicami. Veliko je vprašanje tukaj na kocki. Tudi družbene platforme, socialni mediji morajo igrati pomembno vlogo. In to me spominja na šolske čase, ko sem storil tisto najnujnejše polini na manjšega odpore in nič več. Vendar ne smemo postopati tako. moramo biti bolj odločni in jasnejši, če se želimo spopasti s temi škodljivimi silami. Zato potrebujemo primerno zakonodajo. Veliko držav članic pripravlja zakonodajo. Zagotoviti moramo, da bomo ukrepali harmonizirano, da ne bomo dobili 28 različnih um, sklopov pravil. Govornik, eh, nima vključenega mikrofona, zato ga tolmači ne sliši pristojnost predsedujočega je, da odloči, če sprejme modri karton ali ne. Potem pa ima tudi pravico sam poslanec, da se odloči, če modri karton sprejme ali ne. Sedaj smo tako odločili. Naslednji govornik ima besedo gospod Silva Pereira. Gospod predsedujoči. Manipulacije javnega mnenja preko razširjanja lažnih novic na družbenih medijih poteka na najbolj vedno bolj sofisticiran način in to predstavlja hudo grožno za naše demokracije in eh, tudi orodje za obskurne politične interese tujih sil. Zato podpiram akcijski načrt komisije ki je sedaj sprejela prve korake. To je zelo dober znak. Ravno tako moramo zahtevati od platform, da sprejmejo svoj delež eh, odgovornosti, novinari pa morajo tudi upraviti svoje delo in opozoriti na lažne novice. Naš odziv mora biti ustrezan in kos izzivu, zato moramo ustanoviti poseben odbor, s katerim bi lahko okrepili naše demokracije in zaščito naših demokracij. Ehm, o tem piše v tem poročilu, zato bomo to poročilo podprli. Najlepša hvala, gospa Kele. Gospe in gospodje, gospod komisar, omenili ste zadnje volitve, ki so bile cilj tujega poseganja strani državnih in nedržavnih sil. Veliko kolegov je to že omenilo in te napadi so potekali na naj, najbolj obsežen način do sedaj. Prišlo je do zelo ši, širokih in obsežnih dezinformacijskih kampanj. Gospa Jurava, vi ste govorili o tem, da boste skupaj z državami članicami sprejeli skupek orodi za boj proti kibernetskim napadom. Kateri so naslednji koraki, kajti to ni dovolj za to, da bomo lahko uskladili nacionalne strategije? kako bi lahko okrepili Evropsko agencijo za kibernetsko varnost, zato da bi resnično lahko ukrepali na evropski ravni. Zato potrebujemo tudi odbor za eh, okrepitev zmogljivosti proti napadi na demokracijo. Najlepša hvala. Postopkovno vprašanje imamo gospoda Perija. Gospod predsedujoči, omenjate, da imate svoje pristojnosti in pač svoje naloge. Vi ste zavrnili modri karton, zato ker ste dejali, da ne boste dopustili več modrih kartonov iz eh, iste politične skupine. Poslanke, ki so uložile modri karton, niso članice naše politične skupine. Prosim, da vsaj priznate svojo napako. Da to vprašanje sem že odgovoril in pojasnil svoje stališče. Seveda se bomo posvetili vprašanju, če je prišlo do možnega nesporazuma. Sedaj bomo nadaljevali razpravo. Beseda ima gospa Gregorova. Thank you, dear Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi dezinformacijske kampanje, kibernetski napadi, informacijske vojne nove tehnologije odpirajo nova področja in liberalna demokracija in svobodne volitve so uporabljene proti nam samim strani tujih sil in na zelo učinkovita način. Zato moramo uvesti odvračalni sistem kot del naše obramne strategije. Vendar pa moramo biti pozorni na ukrepe, ki lahko uničijo na temelje naših eh, demokratičnih družb svobodno izražanje ni definirano strani komercialnih um, kampanj ali platform. Mi se moramo uspešno boriti proti dezinformacijskim kampanjam. Tehnologije, ki omogočajo manipulacijo na množičen način, ogrožajo naše svobodne demokratične volitve. Zato moramo zaščititi naše državljane. To je naša dožnost. Vendar pa moramo istočasno spoštovati demokratične načela, ki jih tukaj zagovarjamo. Prosim, da končno vstopim v 21. stoletje. Najlepša hvala, gospa Kristina Anderson. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, danes tukaj govorimo o akcijskem načrtu Evropske komisije o boju proti dezinformacijam. Je to šala? Ravno Evropska komisija meni, da je primirna, da se spopade z lažnimi novicami, namreč je glavni štab in jedro proizvodne vseh lažnih novic. V brošuri Evropske unije, kjer govori o 40 razlogih za Evropske unije, se govori o prednostih na 64 straneh za naše državljane. Na 16. strani piše, da je zaradi monetarne politike Evropske centralne banke v državah članicah bilo prihranjenih 50 milijard evrov. To so lažne novice, to je zavajanje evropskih državljanov za to, da jih pregovorijo, da so s temi varčevalnimi ukrepi resnično kaj naredili. Je to osamljen primer? Niti slučajno ne. Ko je naša nova predsednica komisije v agendi za Evropo napisala, Eh, se zauzema za mm, stališče v Evropi, kjer se zagovarja svobodo, blaginjo in združevanje in da se to uporabi za skupno dobro in eh, za nadaljni razvoj. Torej, ona je mati samih lažnih novic. Evropska unija je birokratična norišnica, kjer deluje eh, evropska elita in eh, zavaja državljane, samovoljno sprejema zakonodajo in tako dalje. In če vprašate ljudi, kaj o tem menijo v Franciji, na nizozemskem, na Zrn kraljestvu, ki so drzno izrazili svoje mnenje, vam veliko pove, vendar pa Evropska komisija meni, da mora še naprej širiti takšne laži. Sama se bom, že, um, se bom lotila boja proti temu. Najlepša hvala. Gospa Anderson, sprejmete modri karton gospoda Mandla? Ne. Naslednji, aha, gospod Bütikofer ima besedo. Naslednji je. Postopkovno vprašanje. Gospa Andersen, govornik govori brez mikrofona. Mikrofon, prosim, če vključite. Gospa Andersen je ... Evropski parlament imenovala za birokratično norišnico. To je žalitev za Evropski parlament. Prosim, da to zapišete v zapisnik in da se primerno odzovete. Najlepša hvala za to pripombo, da ste opozorili na to. To bomo tudi storili. Naslednji ima beseda gospod Weimers. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tu je umešavanje v demokratične procese, je nedopustno. Ko ljudje skušajo kupiti svoj vpliv na evropske stranke ali pa um, bivši socialdemokratični predsedniki vlade sedaj delujejo za severni tok. Napačno pa je tudi, da se denar evropskih davkoplačevalcev uporablja za evropske volitve in za komunikacijo o tem. 30 350 eh, milijonov švedskih kron je bilo zapravljenih za financiranje lobističnih skupin, kampanj Tudi to je za me poseganje v življenje naših državljanov, da jih prepričate, kako naj volijo in da preprečite, da nacionalne države nadvlada nad federacijo. Torej, o tem je treba tudi govoriti, moramo biti dosledni. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Sikorski. Panie przewodniczący, to mo- Gospod predsedajoči, to je moj prvi govor in zato sem zelo vesel, da danes lahko spregovorim o tako zelo pomembnem vprašanju. Tudi sam sem bil eh, žrtev skupine Fancy Birds. Gospod Podesta je dobil enako elektronsko pošto v ZDA in vemo, kako se je potem zadeva obrnila v, na teh volitvah. Imamo že kar nekaj primerov tujega umešavanja v volitve v državah kot so Francija, Italija, Združeno kraljestvo. Tudi v moji državi je bila nedavno objavljena knjiga, napisal gospod Židovski in rad bi pozval Euro, urad Evropskega tožilca, da resno ji vzame informacije v zvezi s poseganjem v polsko politiko. Kaj storiti? Mogoče bi bilo bolje razpravljati o tem, kaj ne storiti. Politiziranje medijev in jih povezovati z političnimi strankami omogoča delo tistih, ki posegajo v evropske volitve. Potrebujemo eh, večji proračun za boj proti umešavanju in okrepiti zmogljivosti tradicionalnih medijev, okrepiti program Ustvarjalna Evropa, istočasno pa je treba z zakonom urediti področje družbenih medijev. Najlepša hvala. Prosim obiskovalce na tribuni, mm, da ne podajate nobenih komentarjev. To je v našem poslovniku prepovedano. Naslednji ima besedo gospod Lopez Aguilar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, predsedujoča svetu ko je stopila veljavo Lizbonska pogodba s listino temeljnih svoboščin, če bi nam takrat rekli, da bo Evropski parlament kdarkoli razpravljal o grožnji trolov, botov, nedržavnih ali državnih akterjev, ki posegajo v demokratične procese in da Rusija posega in uh, vpliva na naše volitve, jim ne bi verjeli, vendar pa grožna obstaja. Ni neutralna in ne gre je pocenjevati. Ni neutralna zaradi tega, ker spodbuja populistične in skrajne. Um, diskurze. Ne smemo podcenjevati tega, zaradi tega, ker vse države članice drpijo zaradi teh napadov. Evropska unija mora sprejeti orodja in vse potrebne uredbe za to, da se bomo lahko uspešno borili pri tem. Potrebujemo orodja za to, da bomo preprečili lažne profile in ustanoviti poseben odbor, ki bo preiskala to vprašanje in potem pripravila priporočila za naslednje volitve. Najlepša hvala, gospod Gveta. Gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Videli smo veliko primerov dezinformacije, kar se je še razširilo z družbenimi mediji in širjenjem interneta. Sedaj smo šele na začetku tega pojava in nujno je, da se s tem spopademo. Najlepša hvala komisiji, da je načela ta boj. Vendar pa kako se lotiti lažnih novic, ne da bi posegli po cenzuri. Veli, veliko časa je že od tega, ko so se demokracije lotile boja proti lažnim novicam, ne da bi preprečili svobodo izražanja. Zato pa potrebujemo neodvisne pravosodne organe in dožnost naš, nas zakonodajalcev je, da ukrepamo na jasen in odločen način in da ne bomo postili prostora za tiste, ki želijo destabilizirati naše sisteme, naj te sile prihajajo iz tujine ali ne. Najlepša hvala, gospa Tardino Analiza. Bene, siamo tutti concordi nel ritenere. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Strinjamo se s tem da lažne novice in poseganje lahko vplivajo na ravnanje državljanov v času volitev. Tako kot smo tukaj slišali, je nevarno, da tukaj demoniziramo sovražnike. Ravno tako ne smemo spodkopati naših načel o svobodnem gibanju idej in svobode misli. Treba se je tudi izogniti cenzuri um, idej tistih, eh, ki izražajo mnenja, ki nam niso všeč na družbenih medijih, naprimer. Facebook lahko cenzurira določenega državljana, ne da bi posegal kakršenkoli javni organ. Mislim, da je treba začeti sprejemati ukrepe in tudi potrebno zakonodajo. Sedaj pa gospa Nikolsonova. Ďakujem veľmi. Najlepša hvala. Spoštovani, čisto vseeno je, iz katere politične skupini prihajamo, ampak vsi imamo skupno nalogo. Namreč, da ugotovimo, kdo je napadalec tukaj, kdo ne prenehoma uh, izvaja dezinformacijske kampanje in škodi našim državam članicam. Vemo, da te kampanje ne prihajajo niti iz Marsa, niti iz Bolivije, niti iz Indije, zato se moramo držati dejstev in dejstva jasno kažejo, da gre tu za Putinovo administracijo in Rusijo pod Putinom, ki počnejo te zadeve. Češki tim ekspertov za boj proti kibernetskemu kriminalu je objavil, da je kar nekaj volitev v letu 2016 bilo pod neposrednim udarom Putinove administracije, bodi si skozi trole, bodi si skozi državne medije, kar je seveda grozljivo, kajti ti troli pridejo tudi v nacionalne vlade, v nacionalne parlamente in jasno se moramo zoprstaviti temu in povedati, da gre za Putina. Bilčik, Gospod Bilčik. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani kolegi, dame in gospodje. Hibridna vojna, dezinformacije, lažne novice grozijo in ogrožajo demokratične institucije po vsej Evropi potrebujemo poštene in svobodne volitve, prav tako kot potrebujemo poštene in svobodne referendume. Ker se je marsikaj zdaj premaknilo na družabne medije, moramo zagotoviti, da se pravočasno in učinkovito zoprstavimo na internetu tem poskusom. Uh, nedavni napad v Avstriji je pokazal, kako ranljivi smo, ko govorimo o teh grožnjah in o širjanju lažnih novic. To vidimo danes tudi v Avstriji. Hkrati manjše evropske demokracije ne, nimajo dovolj ustreznih sredstev, da bi se zoprstavile globalnim platformam in se učinkovito borile proti takim poskusom. Zato, kar potrebujemo, je politični pristop na evropski ravni, zato da bomo ustrezno upravljali komunikacijske eh, eh, dejavnosti in se na ta način borili proti informacijskim kampanjam oziroma kampanjam lažnih novic. Zato prosim finsko predsedstvo, komisijo, da to resno vzameta. Tu moramo biti složni. Hvala. Hvala lepa. Tudi zato, ker ste se držali časa za govor. Naslednji govornik pa je gospod Rafael Glucksmann. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, ja, naš demokratični način življenja je ogrožen, vendar ga ne ogrožajo begunci, ki umirajo v sredozemlju, ampak sile, ki se umešavajo v našo javno razpravo, v naše volitve. Afera Strahe, afera, afera s financiranjem lige v Italiji, afera Cambridge Analytica, afera ruskih bank in financiranja Front National, vse to kaže, kakšne so finančne povezave, kakšne so uh, vazalski odnosi uh, skrajne desnice v Evropi z režimom Vladimirja Putina. Hkrati kaže, kako ranljivi so naši demokratični sistemi. Torej, namesto, da si izmišljamo namišljene sovražnike, se zoprstavimo tej realni uh, eh, grožni. Zato vas prosim, spoštovani kolegi, uh, ustanovimo posebni odbor, ki se bo ukvarjal z ugotavljanjem umešavanja v, v, v, z, z temi mrežami in načini, da, zopr, da se zoprstavimo temu. Gre za preživetje naših demokracij, ne dovolimo si, da nas bodo pohodili, zbudimo se. Hvala lepa. Gospod Nils Torvalds. Gospod predsedujoči. Arvoisa ministeri Tuppurainen. Malo prej sem se pogovarjal z Jessico Aro. To je finska novinarka, ki je razkrila, kaj se je dogajalo za ruskim naslovom 55 Savuškina ulica v Sankt Petersburgu tisto, kar, je, kar je tam ugotovila, je bilo grozljivo. Grozljivo namreč družina ruskih trolov in njihovih prijateljev je skušala storiti nekaj, česar si nihče tukaj v tej hiši ne bi želel izkusiti. Poskušali so uničiti njo kot osebo. Bila je dovolj močna, da to ni uspelo, ima pa vprašanje za vas ali ima Interpol dovolj denarja za to, da se bori zoper takšna kriminalna dejanja. Ja, krasno. Hvala lepa, gospod Krasnodebski. Izvolite. Ja Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da je to vrstno umešavanje v demokratične procese v Evropi v Evropski uniji velika grožnja eh, vsem demokratičnim procesom in pravicam naših državljanom do dostopa do resničnih informacij. Hkrati se bomo strinjali, da ni slučajno, da večinoma omenjamo samo eno državo v zvezi s tem, Rusijo, In tukaj ne le države članice, ampak tudi države vzhodnega partnerstva so žrtve umešavanja strani Rusije in tu je treba ukrepati. Seveda so lažne novice, ki prihajajo tudi od drugih akterjev, ne le z državne ravni, ampak tudi iz znotraj držav članic, ki skušajo vplivati torej na. Eh, volivne procese in demokratične procese. Vidimo, kako je s tem eh, eh, teorija zarote, nam kaže, da naj bi bili Putin njegovi troli vse povsod, v resnici pa morda ni čisto tako. Kolege Paolo Rančel. Gospod Rančel. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala svetu in komisiji za uvodni izjavi. Rad bi podaril predvsem naslednje. Moramo se učinkovito boriti proti manipulaciji in dezinformaciji, še posebej v okviru volitev. In to ni delo, ki ga je treba opraviti samo tik pred volitvami, ampak moramo delo izvajati stalno kaj ti napadi se izvajajo z, um, stalno, dosledno, venomir in um, se načrtuje veliko časa naprej. Zato moramo delati bolj usklajeno, uh, sodelovati z obveščevalnimi službami, sodelovati z uh, eh, platformami in zahtevati, da sodelujejo z evropskimi inštitucijami in s nacionalnimi organi. Treba je pritegniti tudi sodelovanje državljanov. Treba je ozavestiti in izobraževati naše državljane. Gospod predsedujoči, mislil sem, da sem minuto in pol. Okay, thank you. Uh, Hvala. Uh, Torej, izobraževanje državljanov je ključnega pomena, vendar pa je treba izobraževati tudi naše politike, kajti politiki prispevajo k lažnim eh, novicam. Zato je treba izobraziti politične voditelje, novinarje iz vseh obstoječih medijev. Izobraževanje vseh teh akterjev in deležnikov bo ključnega pomena za to, da se učinkovito borimo proti lažnim novicam in da preprečimo grožnjo, s katero se tudi soočamo, to pa je cenzura. Tudi te si ne želimo. Ja, Hvala lepa, kolega Karlo Kalenda. Hvala lepa. Liberalna demokracija je pod udarom že desetletja, že več deset, že deset let. Tako recimo vidimo, kaj se dogaja v ligi, ampak tu se moramo odzvati in sicer na volitvah. Hkrati pa prihajajo seveda tudi napadi od zunaj. Tu se je treba odzvati in nekaj storiti v zvezi z strankami, ki so pripravljene sodelovati pri takšnih rabotah. treba je ugotoviti, kakšna je bila stopnja vključenosti pri teh umešavanjih naših strank na nacionalni ravni, ki torej v resnici ščitijo tuje interese. Tu se Evropa mora braniti, demokracija seveda lahko spoštuje in je odprta, ne sme pa biti šipka, mora se odzvati. Zaključujem. Kar smo slišali z druge strani eh, dvorane,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

Eh, kako je s temi stvarmi pri nas? Eh, osredotočiti se moramo na sredstva in eh, ustrezno sodelovati. To že počnemo, ampak vsekakor se pa zauzemam za to, da ustanovimo Evropsko agencijo na tem področju. V Rigi imamo center odličnosti na tem področju in čim bolj moramo ta sredstva izkoristiti naše sodelovanje mora biti tesnejše. Marsikje je prišlo do umešavanja in to moramo preprečiti v prihodnje. Gospa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala komisija in svet lažne novice resnično ogrožajo liberalne demokracije in predstavljajo enega največjih izzivov, s katerim se soočajo naše družbe. Lažne novice um, povzročajo zmedo med državljani, povzročajo nezaupanje do inštitucij, kar pa je še bolj pomembno, povzročajo politično nestabilnost. Dejstvo pa je, da so lažne novice sovražnik de demokraciji, so orodje avtoritarnih režimov v rokah eh, populistov, ki želijo manipulirati z javnim mnenjem za doseganje svojih lastnih ciljev. Dva primera sta Brexit, o čemer smo že govorili, in eh, Španija, o, oziroma kriza osamosvajanja Katalonije v Španiji. Tam so manipulirali z dejstvi, uporabljali kampanjo, manipulacijo z informacijami in širili podobo Španije, ki ni realna. Tega ne moremo rešiti s cenzuro ali omejevanjem svobode izražanja. Nujno pa je, da dobimo medije s katerimi bomo lahko komunicirali z našimi državljani, izobražiti moramo odgovorne, neodvisne državljane, ki bodo znali kritično misliti. Treba pa je tudi vlagati v izobraževanje mladih. To so ukrepi, ki so dolgoročne narave, vendar pa se samo tako lahko učinkovito spopademo s pojavom lažnih novic. Ja, Hvala lepa. Gospod Mikser je na vrsti. Uh, Mislim, da je pomembno, da o tem danes govorimo, vendar pa to ni dovolj, glede na to, da gre za veliki ziv. Zato predlagam, da res ustanovimo poseben odbor, ki bo proučil, kako je z zunanjim umešavanjem v naše demokratične procese in volitve. Rusija se tukaj zelo udejstvuje in te stvari so dobro dokumentirane, o tem smo danes že nekaj slišali. Kremljski režim, pa tudi drugi neliberalni režimi, ne skrivajo da sovražijo naše temeljne evropske vrednote in našo predstavniško demokracijo in zato ne sme biti presenetljivo, da skušajo finančno in drugače vplivati na politične sile na, našem, eh, na naši celini, ki se, ki se s tem strinjajo. Pa ne gre le za to, gre tudi za to, da s tem spodkopavajo Eh, zaupanje evropskih državljanov v naše institucije in diskreditirajo celotno eh, eh, vsa načela liberalne demokracije. demokracije. To moramo tako tudi vzeti in zato potrebujemo potreben odbor, ki bo lahko ustrezno ukrepal. Hvala lepa. Danke. Herr Polčak. Gospod Polčak, Stanislav Polčak. Přes snahu zatemnit toto téma rozmělnění. Hvala predsedujoči čeprav smo eh, se skušala debata razvodeneti, bi še enkrat omenil rusko, vlogo rusko, ruske propagande, kajti eh, vloga Kremlja je res ogromna pri širjenju dezinformacij. Eh, te stvari so danes še toliko bolj utemeljene, tu imamo ogromno izkušenj z rusko propagando, namreč pri nas v, na Češkem, po invaziji leta 68, eh, ki je bila sprejeta takrat sicer kot prijateljsko posredovanje, se danes od, pri nas poteka razprava o uh, kipu generala Konjeva. Ruske dezinformacije so nekaj, s čimer se moramo resnično ukvarjati, stvari moramo urediti. Uh, Sprijeli smo že ukrepe, kot je obvezno poročanje spletnih platform in uh, ustanovitev oziroma vzpostavitev alarmnih sistemov, ki bodo onemogočali takšno umešavanje in hkrati olajšali koordinacijo. Toda Danes je vse odvisno od tega, ali bomo lahko te ukrepe dejansko praktično izvajali. Tu zelo zaupam v delo gospe Jurove, ki bo odgovorna za dezinformacije in lažne novice. Hvala. Gospod Polčak, ali spremete modri karton? Odgovor je ne. Excuse me. Uh, Naslednji govornik je gospod Tonino Picula. Razvojem digitalizacije informacije očekivano postane. Razvoj digitalizacije omogoča eh, razvoj tudi platform za te eh, ta dejanja, vendar pa tu ni zadostne zaščite, ne, ni razvoja zaščite in preverjanja uh, uh, verodostojnosti škandal Cambridge Analytica je pokazal, kako se lahko zlorabijo osebne informacije, uporabijo v propagandne namene in v zl politično zlorabijo. Eurobarometer iz lanskega leta kaže, da skoraj dve tretjini državljanov uh, skrbi, da je mogoče vplivati na volilne rezultate. In preliminarni pregled komisije je pokazal, da so skupine, nekatere skupine povezane z tretjimi državami in da dejansko sodelovali pri spodkopavanju verodostojnosti in torej imamo dovolj dokazov za to, da postane to naša prednostna naloga, zato sem za to, da ustanovimo posebni odbor in hkrati, da preverimo tudi, kako je s financiranjem političnih strank, eh, direktno so, neposredno so povezane s financiranjem iz tujine in to vpliva na volitve. Hvala lepa. Dame in gospodje, s tem smo zaključili seznam govornikov. Uh, imam kar nekaj kandidatov za postopek Catch the Eye in glede na časovne omejitve ne bomo mogli vseh sprejeti. Tisti, ki so se javili, bomo, od tistih jih bomo sprejeli pet in poklicali. Najprej dajem besedo gospe Moniki Gonzales. Gracias. Mikrofono. Gracias, president. Hvala lepa, predsednik. Potrebujemo Evropo, ki ščiti osebe in kaj to pomeni. To pomeni, da je treba uh, okrepiti uh, tudi s pomočjo tega parlamenta uh, ljudi v Evropski uniji. Vemo, kako je pomembno, naprimer, uh, eh, uh, da uh, ljudje, ki uh, so v določenih eh, manjšinah, eh, naj si bodo to eh, begunci ali osebe LGBTI, verske manjšine, da se jih zaščiti. In zlasti so tu ranljive manjšine LGBTI in pa begunci. In tu se išče grešne kozle in na njih se kaže z, z prstom, ampak ta populizem. Ta populizem se financira tudi strani tujih, eh, eh, tujih sil in zato potrebujemo eh, takšno rezolucijo, ki bo zaščitila te ljudi, ki bo zaščitila kolektiv in zato želimo, da se ta odbor, ki bo to nalogo opravljal, tudi vzpostavi. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa nato Petras Saušević. Thank you, Chair. Colleagues, Commissioner. Oziroma, gospod. Hvala lepa, gospod komisar, eh, predsedujoči. Predstavljate si Evropsko unijo, eh, ki eh, sedaj predstavlja globalne standarde za demokracijo, Eh, v situaciji, ko bodo naši državljani eh, na zelo nevaren način eh, izpostavljeni tujemu umešavanju, kjer se nacionalni populisti financirajo strani tujih sil. In eh, tu uh, države, kot so Kitajska, Rusija in tako dalje, pa tudi uh, razne skrajne stranke uh, in organizacije uh, sledijo takšnim ciljem. Zato je zelo pomembno, da uh, zagotovimo in to na zakonodajni ravni, da se prepreči takšno tuje financiranje kampanj ali individualnih kandidatov. Uh, Eh, prav tako je treba eh, vzpostaviti tudi, tudi pregled eh, nad strateškimi naložbami. To si sam predstavljam pod zaščito evropskega načina življenja. Hvala lepa, gospod Austrovicius. Sedaj pa dajem besedo gospodu Žeromu Rivier. Hvala lepa, gospod, gospod predsedojoča. Uh, Uh, ja, uh, prisluhnil sem uh, uh, komisarki in uh, ta je bila zelo zadovoljna z rezultati svojega boja proti lažnim informacijam. Ampak uh, tu se sprašujemo tudi, uh, kaj počne Evropska unija proti svojim državam, proti državam članicam, če si pogledamo naprimer situacijo v Veliki Britaniji ali v Italiji, Eh, kar bi bilo demokratično, je, da se sedaj organizira uh, volitve in komisija uh, tu uh, svoj čas vlaga v to, da se bori proti volji ljudstva, da se umešava v uh, zadeve, ki niso v njeni pristojnosti in da ne spoštuje pogodb. Danes ne moremo tu zagovarjati velikih idej, če najprej ne pometemo pred lasnim pragom. Kitoše. Eh, ja hvala lepa, gospod eh, Rivier. Sedaj pa dajem besedo Claire Daly. Eh, hvala lepa, predsedujoča. Ra, ja, res je uh, ironično, da govorimo o vmešavanju v demokratične procese v Evropskem parlamentu, glede na to, kakšne demokratične primankljaje imamo tu. Uh, Dejstvo je, da umešavanje eh, eh, v volilne eh, kampanje obstaja, odkar obstajajo volitve in Združene države to počnejo že desetletja po Južni Ameriki, pa tudi po Evropi. Sedaj pa tu se tu eh, sklicujemo na eh, rusko umešavanje eh, zato, da opravičujemo vse neuspehe, neuspehe neoliberalne politike, ki so privedle na milijone ljudi v Evropi v obup. In zato ti ljudje volijo za Brexit, volijo Trumpa in tako dalje. In če nas res skrbi umešavanje v volitve, potem uh, se osredotočimo na umešavanje uh, lobistov, uh, multinacionalk in tako dalje. Uh, in uh, če se boste tega lotili in če boste to rešili, potem vas ne bo treba več skrbeti za umešavanje na družabnih medijih. Hvala lepa, gospa Deli. Uh, sedaj pa dajem besedo Marju Kaljorajtu. Hvala lepa, predsedujoča. Rada bi se zahvalila komisiji in pa finskemu predsedstvu in uh, rada bi izrazila uh, upanje, da bomo sprejeli močno rezolucijo na to temo. Tuje vmešavanje v volitve eh, je krši ključno načelo Združenih narodov, da se ne sme posegati v zadeve drugih držav. In tu gre tudi za več, tu gre tudi za eh, napade na eh, tehnično infrastrukturo, ki omogočajo demokratične procese in s tem napadajo demokracijo. In če se temu želimo zoprstaviti, potrebujemo uh, evropsko in mednarodno sodelovanje. Evropska unija mora, biti, mora tu prevzeti vodilno vlogo, mora biti uh, zelo uh, jasna, združena. Jasna mora biti glede tega, da tuje omešavanje ni sprejemljivo in da tisti, ki bodo to načelo kršili, da uh, se bomo pač proti njim uh, borili. Hvala lepa. Se opravičujem, da sem napačno izgovorila vaše ime. Sedaj smo zaključili s postopkom pritegnite pozornost eh, predsednika. Se opravičujem, ampak ne morem eh, sprejeti nobenih eh, prošen za govor, ker itak že zamujamo. In takoj dajem besedo komisarju, gospodu Kingu. Izvolite predsedujoča, eh, spoštovani eh, poslanci in poslanke, hvala lepa za to zelo pomembno razpravo. Mnogi med vami eh, ste že izpostavili, kako nevarne so te dezinformacijske kampanje za naše državljane in kako vplivajo na njihovo odločanje in vplivajo tudi na rezultate volivnih postopkov in pa ogrožajo Eh, stabilnost demokratičnih institucij. In mislim, da tega ne smemo sprejeti kot novo normo, moramo narediti več, da se proti temu borimo. Del problema eh, prihaja od zunaj, se pravi izven Evropske unije, iz tretjih držav. Mnogi med vami ste omenili Rusijo. Eh, naj bom jasen. Imamo ekipo znotraj institucij, ki spremlja dezinformacijske kampanje v prid Kremlja. In uh, ta skupina poroča, in to je javno, da v, las, v zadnjem obdobju, ko so to preverili, se je uh, dezinformacijska kampanja Kremlja podvojila v primerjavi z uh, lanskim letom tega ne smemo prezreti. Ampak eh, po drugi strani pa se tudi drugi učijo na ruskem zgledu. Moramo se okrepiti, moramo okrepiti našo mm, zmogljivost, zoprstaviti se eh, dezinformacijam, ne glede na to, odkot prihajajo. In zato smo eh, znotraj komisije v sodelovanju z drugimi članicami in civilno družbo tudi sprejeli celo vrsto uh, ukrepov, nisem zadovoljen eh, in ne počivam na lovorikah. Narediti moramo več, več moramo narediti za odpornost eh, voljivnih procesov eh, in v prihodnih mesecih in tednih bomo predstavili ta kodeks dobrih praks, zato da bomo zagotovili večjo odpornost naših demokratičnih procesov in o tem bomo tudi poročali. Naj samo odgovorim glede tega kodeksa o dobrih praks o dezinformacijah. Je, eh, na tem delamo tudi z platformami družbenih medijev. Naj povem, da to nima čisto nobene povezave s kakršnokoli cenzuro in s kakršnim koli ministrstvom za resnico. Sploh ne gre za to, da bi se tu odločalo, ali je nek politični komentar dober ali slab, eh, pravilen ali nepravilen. Ne. Gre samo za to, da se se osvetli eh, izvor političnih razprav. Gre za preglednost, za to, da naši državljani vedo, odkot informacija prihaja, ali je informacijo eh, sproduciral človek ali eh, robot, kdo to informacijo financira in tako dalje. Na ta način bomo državljanom omogočili, da se odločajo na osnovi pravilnih dejstev. Prav tako bomo sprejeli tudi svežen v zvezi z eh, pravičnimi eh, in svobodnimi volitvami. Eh, in z vsemi temi ukrepi bomo okrepili odpornost eh, in pripravili bomo tudi eh, zakonodajni predlog za večjo preglednost glede financiranja evropskih političnih strank in pa eh, izvora informacij. Poleg tega pa bomo še naprej delali tudi z raziskovalci, z pregledovalci dejstev, z platformami. Eh, civilno družbo eh, in na ta način bomo lahko zagotovili eh, bogato demokratično prihodnost za Evropsko unijo in njene državljane. Hvala. Ja Hvala lepa, gospod komisar King. Gospa Tuprajnen ima besedo. Hvala lepa, gospe in gospodje poslanci in poslanke. Hvala za priložnost, da sodelujem v tej razpravi. To je zelo pomembno vprašanje in prednostna naloga našega predsedstva in zahvaljujem se vam za zelo aktivno sodelovanje. Naša unija temelji na enotnosti. Bolj smo enotni, bolje se lahko zoprstavimo razširjanju teh dezinformacij. In uh, naša obveznost je, da uh, na vsak način zaščitimo naš demokratični sistem in pa naše uh, volivne postopke. In to moramo narediti o polnem spoštovanju temeljnih um, uh, pravic, kot so svoboda govoro, govora, medijev in uh, druženja. Še naprej bomo delali horizontalno, prek sektorjev, eh, čezmejno, učili se bomo eno drugega, eh, izmenjali, izmenjavali bomo še naprej informacije in dobre prakse. Veliko je bilo že narejenega, ampak kot je komisarka Jurova in komisar King že povedal, pa tudi mnogi med vami, moramo biti še naprej zelo pozorni. Predsedstvo je, eh, se je zelo sravtočilo na hibridne grožnje. Prav tako se veselimo tudi novih pobud, ki jih je pravkar eh, najavil gospod komisar. In naj še enkrat povem, da naši državljani morajo biti ozaveščeni v zvezi z eh, nevarnostjo hibridnih eh, groženj. Kajti, če ne bodo obveščeni, potem se bodo težko borili proti dezinformacijam. Hvala še enkrat za to zelo zanimivo razpravo. Eh, Hvala lepa, gospa ministrica Tuporajnen. S tem zaključujemo to razpravo in o rezolucijah bomo glasovali na prihodnem zasedanju. Imeli bomo kratek odmor, potem pa bomo nadaljevali z naslednjo razpravo. Nekaj minut odmora bomo imeli. Hvala.